Zapisnik eh, in besedila seje 27. in 28. aprila so na voljo. Ima kdo kaj proti? V zvezi z eh, zapisnikom? Prosim, počakajte trenutek. Ste hoteli eh, povedati nekaj v zvezi z zapisnikom? ste hoteli nekaj povedati v zvezi z zapisnikom? Ne, ne v zvezi s tem, dobro. Samo trenutek, prosim. Gre za postopkovno vprašanje. E, pogledati moram najprej, ali obstajajo kakšni ugovori v zvezi z zapisniki. Ne? E, potem so zapisniki potrjeni. Dobro. Imate nekaj v zvezi s poslovnikom, prosim. Gospod Pedečini, prosim. Allora, predsed... Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu uh, gibanja eh, Cinque Stele bi rad uh, opozoril uh, na uh, dejanje uh, enega izmed članov socialistov in demokratov. Gre za člen 3 skozi 6 statuta za poslance. Namreč eh, Renato je bil obsojen na eh, tri leta eh, zaradi davčne utaje, pa je še zmeraj član tega Evropskega parlamenta in je tudi član odbora Ekon, kjer se ravno ukvarjajo z davčnimi utajami. Gre torej za navskrižje interesov. Torej, gospod eh, predsednik, prosim, da eh, preverite ta primer in sprejmete ustrezne ukrepe. Kolega Sora pa prosim, eh, da takoj odstopi. Kolega Pitelo pozivam, da počisti po lastni skupini, kajti mi italijani ne moremo dati takšnega vzgleda tukaj v Evropskem parlamentu. Torej, to ni v skladu z mm, statutom tega parlamenta. haben sie sich jetzt beruhigt frau kollegin? Mm, gospa kolegica ste se pomirili? ne gospod eh, pitela sedaj ne bom dopustil razprave v zvezi s tem. Eh, tudi v evropskem parlamentu eh, velja vladavina prava to ni bilo v zvezi s poslanikom, to je bila politično motivirana izjava. Kolega, ki ste ga imenovali, je eh, bil obsojen eh, na prvi stopnji in se je pritožil eh, do dokončne obsodbe velja domneva nedolžnosti in jaz kot predsednik ne morem posegati v postopek in tudi ne nameravam. To je stvar italijanskega pravosodja. Eh, vse drugo pa je stvar presoje poslanca. Eh, naš parlament je umaknil eh, imuniteto, to je vse, kar smo mi lahko storili italijansko pravosodje gre po svoji poti, razumem pa, da vi kot eh, politik želite izkoristiti poslovnik za to enostransko izjava. Gospod Filip eh, Debakar je postal eh, član belgijske vlade, gospod Janoš Vočečovski je postal član Evropskega računskega sodišča. Čestitam obema k imenovanju. Parlament ugotavlja, da sta ta njuna sedeža sprošena z dnevom 2. oziroma 7. maj. Pristojne belgijske organe